competenti autorità della Romania. Oblasti, uh, eh, italijanske oblasti so mi, uh, oziroma romunske oblasti so mi obvestile, da bo gospod uh, Pavel nadomestil gospo uh, Kreto. In v skladu z sedmim členom prvim odstavkom glede izvolitve poslancev v Evropski parlament eh, in v skladu za četrtim členom Evropski parlament eh, sprejema izvolitev eh, gospoda Pavla na mesto gospe Kreto za 1. novembrem 2014. V skladu z drugim členom, tretjim odstavkom, pa je seveda potrebno ugotoviti, da ni nobenega navskrižja interesov, preden bo gospod Pavel lahko polnopravno sodeloval pri vseh razpravah Evropskega parlamenta. Gospod Pavel je podpisal izjavo, da ne opravlja nobene funkcije, ki bi bila v nasprotju z opravljanjem poslanske funkcije v Evropskem parlamentu. Z velikim veseljem pozdravljam člane. Eh,